zasedanja eh, Evropskega parlamenta sprejeli. Na dnevnem redu je točka izjava sveta in komisije novi akcijski načrt EU za Afganistan in Pakistan. Začeli bomo z izjavo gospe Malmström, ki bo nastopila v imenu sveta. Gospa ministrica, izvolite. Hvala lepa. Eh, sem počakala še na prevod. Gospe in gospodje, Gospa Ashton, spoštovane poslanke in poslanci, problemi, s katerimi se srečuje ta Pakistan in Afganistan, so v glavnem enaki kot druge po svetu. To je ekstremizem, ki se širi in eh, ravno tako se sedaj eh, terorizem izvaža tudi v Evropo. Mi moramo sedaj zagotoviti da Afganistan in Pakistan ne bosta poznal, postala oazi za kriminalce. Ravno tako pa moramo prispevati, da se bo eh, situacija v Afganistanu in Pakistanu izboljšala za državljane. Veliko smo se osredotočali na Afganistan, veliko naših držav ima tam čete, eh, veliko eh, obvez je bilo sprejetih, ampak izziv je zelo velik. Ravno tako pa je izziv velik tudi v Pakistanu. Ne bomo mogli najti rešitve za to situacijo v Pakistanu, če ne bomo našli rešitve v Afganistanu. Osoda obeh držav je povezana eh, med seboj in prosili so nas za konkretne predloge, kako izboljšati situacijo in zato smo pripravili uh, Akcijski načrt Evropske unije za Afganistan in Pakistan, ta akcijski načrt je bil sprejet oktobra. Menim, da je ta akcijski načrt dobro orodje, dobra podlaga. Glavne strategije so že bile predstavljene in sedaj moramo uh, Eh, obstoječa orodja prilagoditi tako, da bomo lahko dosegli svoje politične cilje. V načrtu je nekaj naših glavnih eh, obvez. Opredelili smo tista področja, kjer menimo, da bi lahko Evropska unija bila najbolj učinkovita. Veliko podarka dajemo tem prioritetnih območjem in s tem pošiljamo eh, tudi regiji zelo pomembno sporočilo, namreč, da se bomo svojih obvez držali. In iz tega razloga smo se osredotočili na eh, prednostna naloga, eh, kot so naprimer regionalno sodelovanje. Afganistan je sedaj v odločilnem obdobju. Volitve so za nami, eh, ni bilo vse tako, kot bi si želeli, upamo, da se tašna situacija ne bo več ponovila v prihodnje. Sedaj smo pripravljeni podpreti Afganistance pri njihovem delu. Oni morajo dokončati precej nalog, kmalo upam bo prevzela svoje naloge nova vlada z novim programom in upamo, da bo to tudi pripeljalo do novega sodelovanja med Afganistanom in mednarodno skupnostjo. Predsednik Karzaj je v svojem uvodnem govoru eh, povedal nekaj ohrabrojočih besed. Rekel je, da namerava okrepiti odnose z preostalim delom eh, sveta. Eh, pričakujemo eh, pozitivne spremembe. Brez teh pozitivnih sprememb ne moremo eh, živeti. Afganska država mora prevzeti svoje odgovornosti, eh, mednarodna skupnost pa mora to vlado podpirati. To ne pomeni popolnega in takojšnjega umika. Naslednje leto bo Afganistanu več mednarodnih sil. ZDA pošiljajo 30 tisoč več Eh, vojakov, 60 tisoč jih je že tam. In tudi drugi zavezniki so že obljubili eh, vsaj 7 tisoč dodatnih vojakov eh, k obstoječim 30 tisoč. Vendar pa je poleg vojaških sil treba zagotoviti tudi prisotnost civilistov. In nemogoče bo se vojaško umakniti iz Afganistana, če ne bomo eh, zagotovili prisotnost civilistov, ki, bo pomaga, eh, ki bodo pomagali vladi, ki bodo pomagali zagotoviti delojočo državo in eh, zlasti vladavino prava. Tu ne gre samo za eh, varnost, gre tudi za eh, močnejšo vlado, gre tudi za razvoj Afganistanci morajo poleg eh, mednarodne skupnosti tudi vedeti, da potrebujejo svojo vlado, ki ji lahko zaupajo, kajti njihova vlada je v glavnem neposredno odgovorna za izboljšanje situacije na terenu. In to je edini način, kako bodo Afganci lahko spet zaupali svoji vladi. Podpreti moramo tako imenovani proces afganizacije. Ta je zelo pomemben za nadaljni razvoj v tej državi. Zato moramo okrepiti svojo podporo, podporo EU, zato da bi tudi eh, zgradili ustrezne institucije v Afganistanu in tako, da bi Afganistan lahko eh, poskrbel sam zase. Zelo pomembno je, da oblikujemo prava pravila, da eh, se oblikujejo pravi standardi, upravljajo, da se ti standardi spoštujejo, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic. Razvoj kmetijstva je ravno tako med prednostnimi nalogami. Zagotoviti moramo, da bodo tisti Afganistanci, ki sedaj živijo na podeželju, živeli bolje. Podpreti moramo tudi vse tiste, ki so bili že vključeni eh, v eh, oborožene konflikte, tem moramo pomagati, kako najti drugi način življenja oziroma kako drugače zaslužiti. Pakistan po drugi strani se tudi sooča z večjimi izzivi, prišlo je do velikih eh, premikov, leta 2008 je zavladala večja demokracija, vendar je ta demokracija še vedno nestabilna in krhka. Eh, Talibani v Pakistanu so tudi postali zelo velika eh, zelo velik izziv, zelo velika navarnost za eh, situacijo. Zadnji teden so ubili v Pakistanu več kot 400 ljudi. Eh, to so bili napadi, ki so jih izvedle skupine militantov. Eh, Evropska unija mora podpirati državljanske institucije, zato moramo eh, opuštevati priporočila iz leta 2008. To so priporočila Majka Gala. Eh, Eh, ta priporočila predstavljajo osnovni, temeljni okvir za nadaljevanje demokracije. In Pakistanci vedo, da je to prava usmeritev morajo pa tudi oni povedati, katera so tista področja, kjer si želijo sodelovanja. Razvijali bomo strateško sodelovanje s Pakistanom, to je rezultat uspešnega sestanka iz junija 2009. Demokracijo in stabilnost moramo ukrepiti in iz tega razloga tudi pomagamo legitimnim institucijam v državi pri njihovem boju proti terorizmu in nelegalni trgovini. Voditeljstvo je bistvenega pomena, da se država pomakne naprej. Partnerstvo eh, z afganistansko vlado je zelo pomembno, saj moramo pomagati, da zgradijo močne in dobro delujoče institucije. Veseli smo, da je Pakistan že začel prevzemati večjo odgovornost za svojo lastno varnost in stabilnost, ampak upamo, da se bo njihova vlada borila proti vsem oblikam terorizma, tudi tistim, eh, tudi proti tistim teroristom, ki izrabljajo eh, ozemlje Pakistana, da izvajajo napake proti Afganistanu. Eh, zagotoviti moramo vse, da bomo spoštovali svoje obveze. Humanitarna pomoč je bistvenega pomena in spoštovanje poslanke in poslanci, predsednik, več moramo narediti v svojih odnosih z Afganistanom in Pakistanom. Danes mora Evropska unija se soočiti z zelo pomembnimi izzivi in to bomo tudi delali. Pakistan in Afganistan sta že veliko naredila sama. Mednarodna skupnost je bila dobra partnerica. Sama strategija in sami dokumenti pa situacije ne bodo izboljšali. Te strategije moramo sedaj prevesti v prave, oprimeljive rezultate na terenu, skupaj z obema državama. Najlepša hvala, gospa ministrica. Sedaj pa je na vrsti v imenu Evropske komisije gospa Catherine Ashton. Izvolite. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Naj začne z Afganistanom. Kar zadeva naše odnose. Naša bodoča podpora mora pomagati vladi, da bo pokrila potrebe Afganistancev. In to pomeni, da moramo delati z Afganistanci in tudi vplivati na situacijo. Mednarodna konferenca se bo začela v Londonu naslednji mesec in posvečena bo tem eh, problemom. Sedaj smo pripravljeni dati več sredstev. 200 milijonov evrov smo pripravljeni nameniti, te, ta dodatna sredstva potrebujemo zato, da bomo eh, zagotovili določene eh, storitve, naprimer zdravstvene storitve, ki naj bi pokrile 8 odstotkov prebivalstva, eh, potem je tu še šolene deklet. Države članice so se tudi zavezale, da bodo izvajale programe usposabljanja, ampak to je samo začetek. M moramo delovati usklajeno znotraj sklajenega mednarodnega odziva. To pa pomeni, da morajo Afganistanci sodelovati z Združenimi narodi. Akcijski načrt nam daje možnost, da to naredimo skupaj z eh, tem, kar delajo Združene države Amerike in NATO. To vse pošilja močno sporočilo regijo in mednarodni skupnosti o tem, kaj je naš, naša obveznost. Predsednik eh, kar je tudi že povedal nekaj besed o boju eh, proti korupciji in za boljše upravljanje. Ključni, eh, ključna področja so vladavina prava in kmetijstvo. Tu moramo biti bolj aktivni. Eh, ravno tako smo že vladi pomagali, da izboljša administracijo v Kabul, Kabulu. V drugih provincah je treba pomagati Afgancem, da upravljajo svoje lasne stvari in da jim tudi vlada zagotovi določene storitve. Upamo, da bomo tako uh, poslali pravo sporočilo, da integriramo tudi tiste upornike, ki so se že odzvali na poziv predsednika Karzaja. Misija opazovalcev je eh, danes predstavila svoje poročilo v Kabulu. Gospodu Brnamo in ekipi se želim zahvaliti za izjemno dobro upravljeno delo v zelo težkih okoliščinah. Zagotovili bomo tudi spremljanje, kajti kredibilnost vlade in političnega sistema je odvisna tudi od eh, spremembe volilnega sistema. In eh, prav tako je treba racionalizirati strukture, ki so sedaj na terenu. Države članice bodo verjetno to podprle. Čim prej pa bomo tudi eh, zdru, združili obe, eh, oba položaja v samo, eno položaj, v samo en položaj in to čim prej. Pakistan. To, kar nas najbolj skrbi in kar nas najbolj zanima, je dejstvo, da mora postati Pakistan stabilna demokracija brez teroristov in da se bo lahko Pakistan eh, odzval na vse nevarnosti. Na eh, junijskem vrhu s Pakistanom je bilo prevzetih nekaj obveznosti, vključno z humanitarno pomočjo, eh, pom pomočjo na področju sodnega sistema, eh, Eh, pomočjo okrepiti civilno družbo in človekove pravice in s tem prispevati k eh, družbeno-ekonomskemu razvoju. Podpirali bomo še naprej izvajanje preporočil iz leta 2008, to so preporočila misije opazovalcev. Akcijski načrt spremljajo tudi finančna sredstva, 500 milijonov evrov zagotavlja komisija do leta 2013 plus 100 milijonov eh, iz Evropske investicijske banke. Ravno tako smo obvezani tudi na področju trgovine in političnih odnosov. Akcijski načrt predvideva tudi bolj intenzivni dialog o vseh teh vprašanjih. Naslednje leto je predviden še en vrh. Akcijski načrt tudi jasno določa, da mora EU uporabiti svoje znanje pri regionalni integraciji Afganistana, Pakistana in sosedo, tako da se začnejo gospodarski odnosi zlasti z Indijo. Rešitve ne bo mogoče najti preko noči, ampak nekje moramo začeti. Zato da bomo premagali trenutno nezaupanje. Taka regionalno eh, sledovanje lahko eh, veliko eh, koristi in kot Evropska unija moramo narediti vse, da do njega pride. Za zaključek, izvajanje tega načrta je bistvenega pomena za obe državi, skupaj se moramo za državami, članicami in institucijami truditi v tej smeri. To je prvi takšen načrt, ki je uspešen in ki pomaga oblikovati mednarodni civilni odziv na krize. Do sedaj eh, smo poznali bolj vojaške odzive na take situacije in to je zelo velika obveza ne samo do Afganistana in Pakistana, ampak tudi do Centralne Azije. Ampak potrebujemo več kot ideje, potrebujemo potrebujemo prave ljudi, prave veščine, eh, ti pa potrebujejo ustrezno varnost za svoje delo. To pa zahteva politično voljo eh, vlad, eh, kamor te misije prihajajo. Azija se vsak dan srečuje z ekstremizmom in vemo, kaj se je zgodilo v Lahoru in Ravalpindiju. In pomagamo lahko samo tako, da prispevamo k varnemu okolju, ki bo brez eh, napetosti in neenakosti, ki so hrana za teroriste. Evropa lahko veliko ponuči. Akcijski načrt daje priložnost, da uporabimo svoje izkušnje, da z njimi pomagamo drugim in upamo, da bo Evropski parlament podprl ta akcijski načrt. Hvala, gospa pod. Eh predsedojočo. Sedaj dajem besedo predstavnikom političnih skupin. Začeli bomo s gospodom Kasolidesom, ki bo spregovoril eh, dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Gospa predsedojoča, v Afganistanu gre predvsem za boj proti eh, talibanom in za boj proti Al-Kaidi. Seveda, eh, smo že uspeli za nekaterimi okrepi proti eh, širitvi vpliva eh, talibanov, nismo pa še daleč prišli. Včasih je eh, kontraproduktivno boriti se z vojaškimi okrepi proti pro, paravojaškim silam, ampak vseeno. Treba je zagotoviti razvoj države in uh, v ta namen zagotoviti ustrezne spodbude. Novi akcijski načrt Evropske unije je seveda nov pristop, zlasti ko gre za nevojaške ukrepe. Kljub temu pa pričakujem, da bi v no, akcijskem načrtu dali večji eh, poudarek boju proti eh, nezakoniti trgovini z drogami in eh, proti korupciji. Kar pa zadeva Pakistan, je akcijski načrt eh, povezan s tistim za Afganistan in uspeh dela v eni državi bo odvisen od uspeha dela v drugi državi. Na ta način se bomo v Pakistanu lahko zoprstavili tudi prihodu. Eh, upornikov iz sosednje države. In eh, naš neuspeh v Afganistanu, zlasti pa v sodelovanju z vlado, bo eh, preprečil kakršnekoli uspehe na drugih področjih. Hvala v imenu socialistov in demokratov, gospod Gualtieri. Dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča, gospa ministrica, visoka predstavnica. Na podlagi te razprave naj bi Evropski parlament prispeval k delu v regiji, ki je bistvenega pomena za varnost in stabilnost celotnega planeta. Gre za vojaški poseg, za dodatne posege eh, se strani ZDA in gre tudi za eh, sile v okviru ASAF-a, ki naj bi zaščitile lokalno prebivalstvo in okrepili Eh, varnostne in vojaške sile v Afganistanu samem, njihove domače namreč. Ta pristop je takšen, da se osredotoča istočasno na celo vrsto ciljev, ne samo na uh, boj proti talibanom. Če hočemo biti uspešni, če hočemo imeti stabilen in varen Afganistan, ki bo samozadosten, uh, bo treba tudi vojaško dimenzijo povezati z civilnimi napori. To, kar moramo zagotoviti, je pospeševanje gospodarskega razvoja v Afganistanu, okrepitev vladavine prava in eh, vladanja, pa tudi proces sprave, če hočemo zagotoviti stabilnost tudi v Pakistanu. In tukaj je pomembna vloga Evropske unije. Celo vrsto let smo sedaj že prisotni in aktivni v tej regiji s 300 milijoni evrov v Pakistanu, z različnimi misijami, z odličnimi opazovalskimi misijami in napori posameznih držav članic ten, ter z misijo ASAF. Vendar naša uh, prisotnost uh, v glavah ljudi je bistveno manjša, kakor so vojaška in gospodarska sredstva, ki jih namenjamo temu, kar pomeni, da moramo biti bolj uspešni. Evropska unija mora posveto, posvetiti svoje delo tako vojaški razsežnosti, kot tudi civilni. In samo ta dobra povezava se v moji politični skupini zdi pravilni pristop. Istočasno pa se seveda sprašujemo, ali so cilji akske, akcijskega načrta takšni, da so lahko zasnovani na nekih ad hoc inštrumentih, na razširjanju že dogovorjenih ciljev in na uporabi inštrumentov, ki morda niso najbolj primerni. Vsekakor pa bo Evropski parlament še naprej podpiral napore Evropske unije na tem področju. Gospod Gualtieri, bistveno ste prekoračili čas, ki vam je na voljo za govor. Prosim, govornike, da se držite časa. Sedaj pa gospod Arlaki, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Tukaj razpravljamo o akcijskem načrtu EU za Afganistan in Pakistan. Odbor za zunanje zadeve tega parlamenta pa mi je dal pravkar možnost, da sem poročevalec za novo strategijo za Afganistan in Pakistan. Novo strategijo potrebujemo ali pa sploh strategijo za civilno področje, kajti intervencije Evropske unije v tej državi zaenkrat niso bile dovolj usklajene in zaradi tega je videti, da je naš uspeh zelo omejen. Gospa Ashton, Bojim se, da se ne morem z vami strinjati v vaših eh, besedah, eh, ki so bile namenjene Afganistanu. Preveč splošni ste bili, preveč uh, demokratični, preveč govorite na splošno o demokraciji. Mislim pa, da je to strategijo treba bolj racionalizirati in jo narediti bolj koherentno. Če človek zbere vse podatke, ki so nam na voljo, mora reči, da bo zelo težko zbrati najbolj temeljne podatke o tem, koliko denarja smo od leta 2001 v Afganistanu že porabili. Ne vemo pa tudi, kdo je odgovoren za kakšna sredstva. Skoraj eno milijardo evrov vsako leto porabimo tam, to je ogromen znesek. Bruto nacionalni prihodek Afganistana pa je 6,9 milijard evrov. 20 odstotkov eh, eh, torej afganistanskega bruto domačega proizvoda financiramo mi iz naših eh, sredstev in vprašanje, ali so ta sredstva ustrezno porabljena. Druga stvar, pri poskus pripraviti novo strategijo za Afganistan bo najprej se osredotočil na, na tisto, kar je bilo že uporabljeno v tej državi, ampak kaj od tega se je izkazalo kot v uh, Eh, uspešno. Vsekakor pa bo treba razviti novo strategijo na mesto eh, goji, gojenja maka. Hvala, gospa Lambert. Minuto in pol v imenu zelenih. Hvala, gospa predsedajoča. Mislim, da je nekaj stvari, ki jih je moč pozdraviti v akcijskem načrtu, ampak kot so ostali že povdarjali, obstaja cela vrsta vprašanj, na katera akcijski načrt ne odgovarja vedno govorimo za stališča lastnih problemov, se mi zdi in zato podcenjujemo vsakodnevno resničnost, v kateri živijo prebivalci Afganistana in Pakistana. Vsak dan ogromno število smrti, potem pregon, iz, izgon eh, lokalnih prevalcev iz vasi, napad eh, na šole se strani lokalne policije in tako naprej. Afganistan Eh, danes eh, ljudje opisujejo kot eh, hrana za topove za Pakistan oziroma za teroriste. Ne vem, treba je drugače začeti delati. Kar zadeva odziv mednarodne skupnosti, mislim, da je prav, da tudi z Indijo sodelujemo, kot predlaga komisija. Me pa zanima, kako se bomo tudi na drugih področjih napetosti, kot je Kašmir, lotili dela. Afganistanski veleposlanik nam je sam povedal, da je to velik problem za vse, ki hočejo v tej regiji kaj narediti. Kar zadeva Pakistan, tukaj pa se moramo predvsem vprašati, kakšna je učinkovita podpora, ki jo zagotavljamo glede na tisoče razseljenih oseb in glede na premajhno angažiranost, ko gre za eh, razseljene osebe na meji med Afganistanom in Pakistanom, kjer je nastal nek vakum, ki ga bo treba zapolniti. Treba bo torej zagotoviti tudi eh, potrebe, pokriti potrebe eh, lokalnega prebivalstva tam. Sedaj pa gospod Tanok v imenu evropskih konzervativcev in reformistov. Gospod predsedujoča, ne moremo si Privoščite, da bo misija v Afganistanu doživela neuspeh. Ogromno denarja, ogromno sredstva smo že namenili. Seveda, NATO lahko porazi Taliban, ampak samo z skupno akcijo. Ker zadeva eh, Pakistan, tukaj pa gre za katastrofo, ki eh, neke vrste bombo, ki eh, se eh, pripravlja. Gre za korupcijo vodstva, neučinkovito vodenje, sodstvo ne deluje in tako naprej nekateri deli pakistanske uh, frakcije uh, eh, ISA šele spoznavajo, da je njihov neustrezni pristop do domačega prebivalstva nekaj, kar se jim bo sedaj uh, maščevalo. Indija, Kašmir in Pakistan ter spor okoli Kašmira so tudi uh, potencijalni veri nadaljnih spopadov tudi operacije boja proti eh, teroristom, al-džihadu in tako naprej. Vse to je nekaj, kar moramo upoštevati. Naša pomoč ne sme biti nasmenjena, usmerjena samo v krepitev konvencionalnih vojaških sil na meji. Afganistan in Pakistan, mislim, da bi lahko uh, dosegla nek napredek, tudi če bo naša partnerica Indija začela delati tako, kot eh, človek pričakuje. Sedaj pa gospod eh, Mejer, eno minuto v imenu Gue Engel. Hvala, gospa predsedojoča. Mi se nikoli kot politična skupina nismo strinjali z strategijo za Afganistan in Pakistan. Čas je pokazal, da se nismo motili in sedaj imamo v Afganistanu nezakonito vlado, eh, nedolžne žrtve in situacija se ne izboljšuje. To, kar je treba logično sklepati, je spremenimo strategijo. In žal je predsednik Obama se odločil za to, da bo 30 tisoč eh, dodatnih vojakov poslal v Afganistan. Sam menim, da tukaj ne bi smeli mi narediti enake napake, kajti S tem v zvezi se pojavlja tveganje, da bomo v 21. stoletju iz Afganistana naredili nov Vietnam. Vojaška rešitev v Afganistanu ni možna. Treba je <clears throat> zagotoviti tesnejše sodelovanje z vladnimi predstavniki, diplomatski napori so nujni in potrebni in ko gre za takšne mednarodne konflikte, moramo iskati notranje rešitve in sicer v, s spoštovanjem eh, človekovih pravic. gospa Sinkle. Hvala, gospa predsedujoča. Pred nekaj uh, meseci sem bila v Afganistanu in vedno znova so mi domačini pripovedovali, da so neustrezno uh, eh, upremljeni za boj proti in korupciji, pa tudi uh, teroristom. Torej, v Afganistanu obstajajo uh, naši ljudje, ki usposabljajo afganistanske uh, policijske organe. In res je, to je tako pomembna regija uh, sveta, da moramo stvari spremeniti. Zaradi slabih izkušenj visokega predstavnika uh, za, za zunanje zadeve se mi zdi, da se bo dogajalo tudi naprej z gospod Ashton, tako kot se je prej. Uh, nismo ji dali dovolj vpliva, dovolj mandata in uh, mislim, da nima smisla, da sedaj postane ona neke vrste uh, Eh, potovalna agencija zase in za svoje sodelavce. Poleg tega se mi ne zdi dovolj izkušena, da bi lahko kaj dosegla. Hvala. Sedaj prehajamo na ostale predstavnike. Hvala, gospa predsedujoča. Videti je, da v Eh, Afganistanu delamo tako, kot eh, so to naročili drugi, naprimer Združene države in Združeno kraljestvo. Zdi se mi, da smo eh, še vedno naivni, ko poskušamo to nežno, nežen cvet oziroma rastlino zahodne demokracije presaditi v to območje. To je nemogoče korupcijo bi morali odpravljati, vendar tisti, ki govorijo o korupciji, so tisti takšni, ki sploh ne vedo, kaj eh, pomeni v objektivnem eh, ocenjevanju korupcija. Afganistanci so plemenska družba in seveda eh, predvsem skrbijo zase, za svojo družino in za svoje pleme. Tudi boj proti proizvodnji maka oziroma opija se je izkazal kot neustrezen. Talibanska vlada je sicer v preteklosti zmanjšala to proizvodnjo za 90 odstotkov, od invazije v Afganistanu pa je sedaj Afganistan ponovno vodilni proizvajalec opija. V poročilu je zapisano, pomankanje varnosti v Afganistanu ne moremo uh, odpraviti samo z vojaškimi okrepi. To je problem, s katerim se moramo drugače soočiti. V 19. in začetku 20. stoletja smo bili priča trem vojnam v Afganistanu in ničesa se nismo naučili iz tega. Afganistan enostavno uh, ignorira demokracijo, pobija tudi svoje ljudi, svoje vojake, jutri pa jih lahko, uh, prepre, jim lahko preprečimo ubijanje naših vojakov s tem, da se omaknemo, kajti na ta način ne bomo nikoli zmagali v tej bitki. Hvala. Gospod Sala Franka, minuto in pol. No Hvala, gospa predsedujoča. Mednarodna skupnost, ne samo ZDA, ima probleme z Afganistanom. Predsednik Obama je tri mesece, preden je pripravil svojo globalno strategijo za odziv na eh, poročilo generala McChrystala, eh, se odločil, da bo okrepil vojaške sile v Afganistanu in da se bo leta 2011 umaknil z vojaškimi silami ter prenesel eh, vodenje države na domačo eh, vlado in eh, domačo vojsko. Gospa Ashton, vprašanje je, kako se da lahko pripravimo ustrezni evropski odziv na konferenci v Londonu. V svoji predstavitvi danes popovdne ste povdarili, da mora ta odziv biti usklen z drugimi mednarodnimi organizacijami in Sam menim, da je tukaj zlasti pomembna koordinacija z eh, Združenimi narodi, pa seveda tudi koherentnost eh, je tukaj nujna. Leta 2005 sem bil vodja misije Evropskega parlamenta v Afganistanu. Takrat sem se pogovarjal z generalom Gracianom, ki je takrat eh, bil na vrhu misije ISAF-a. On je pravkar uh, se upokojil. In rekel nam je, da pravzaprav poveljuje zelo heterogenim oprostite vojaškim silam, ki se ne more uspešno zoprstaviti domačim oboroženim skupinam. Torej, dosegli uspeha ne bomo, če ne bomo pritegnili v te napore tudi civilno prebivalstvo. In mislim, gospod Ašten, da se mora predvsem Evropska unija osredotočiti na civilno prebivalstvo. Ena milijarda evrov mislim, da je gotovo nekaj, kar nam lahko pomaga. Eh, sedaj pa gospod Howet, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Eden od eh, naših eh, vojakov ki prihaja iz mojega volilnega okrožja, je bil ubit 7. septembra letos in mislim, da bi se morali v tem trenutku posvetiti njegovemu spominu, njegovi družini in vsem tistim, ki so izgubili svojce v Afganistanu. Glede na takšne žrtve moramo mi narediti vse, kar lahko, zato, da bi pospešili razvoj miru in blagostanja v Afganistanu. Če hočemo uh, resno se lotiti novosti po sprejemu Lisbonske pogodbe in se lotiti zunanje politike, moramo narediti v Afganistanu vsaj naslednje. Prvič, uskladiti naše napore v okviru nove strategije. Drugič, pozdraviti zavezo, ki jo je vsem nam dala gospa Ashton danes, da bomo v začetku naslednjega leta začeli resno delati v, eh, na usklen način v Afganistanu in Pakistanu. To bo neke vrste lakmusov test za vse nas. In končno, države članice morajo zagotoviti, da bo Evpol potegnil oziroma združil in poslal 100, uh, 100 vojaških oziroma policijskih uh, strokovnjakov. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoče. Najprej naj podarjem, da se v celoti ne strinjam s tem, kar je povedala gospa Sinclair, ko se je obračala na gospo Ashton. Gospa predsednica, v Afganistanu en otrok od eh, četrtih ne doseže starosti pet let. Eh, to je posledica zdravstvenega, socialnega eh, deficita, ki tam obstaja. Eh, In trenutno stanje je tako, da imajo talibani vedno večjo mobilnost in eh, lahko eh, vedno bolj napadajo v, regi, v regiji. Dodajmo k temu še nesposobnost eh, vojaških sil, da bi rešile ta problem. In Eh, zato je Evropska unija privilegiran akter na tem področju. NATO je odgovoren za vojaške dejavnosti, vendar pa sedaj ugotavlja, da za vojaškimi sredstvi tega konflikta ne bo mogoče rešiti. Humanitarna dejavnost Evropske unije, instrumenti sodelovanja, instrumenti razvoja, diplomacija, to so bolj eh, koristna in učinkovitejša orodja. Eh, samo delovanje NATO bo brez eh, takih dodatnih instrumentov bilo obsojeno na neuspeh. Eh, vse to je treba ponovno razmisliti, razmisliti o tem, koliko teh elementov vključiti. Sicer je pa odgovornost Evropske unije težka. In, Trenutna situacija je trenutno prehuda. Ne pozabimo, da eh, lahko partnerstvo z Afganistanom eh, uspešno steče le, če bomo v Afganistanu našli kritično maso, ki bo tako partnerstvo podprla. Eh, čeprav je ta naloga zelo velika, pa je vse eno treba narediti vse, da tako partnerstvo skledemo. Hvala, sedaj pa gospa Kil Nielsen. Eno minuto. Oui, Hvala lepa. Ja, res je. Treba je, da uh, izstopimo iz te afganske pasti, v katero nas je spravila politika Georgea Busha. Vendar pa ni vprašanje, kdaj, ampak kako zapustiti Afganistan. Veliko napak mednarodne skupnosti je bilo narejenih. Če teh napak ne bomo popravili, se nam lahko zgodi, da bomo v celoti izgubili zaupanje in podporo afganistanskih ljudi, uh, ki bodo začeli zaupati talibanom. Militarizacija humanitarske pomoči, Eh, in razvoja se mora prenehati, kajti to vnaša zmedo v eh, duhove in diskreditira nevladne organizacije. Moramo bolj podpirati civilno družbo, ki šele nastaja, in pa afganske reformiste. V eh, Afganistanu so se američani odločili, da Eh, so šli v to eh, državo zaradi boja. Vendar pa mi moramo spodbujati investicije v storitve za ljudi, eh, vlagati v promet, eh, v infrastrukturo, pomagati lokalnim oblastem. Kajti pomagati moramo razmisliti o tem, kako pomembna je eh, drž nacionalna država. Eh, ravno tako moramo podpreti gospod Azami, ki je edina guvernerka v Afganistanu in jo moramo podpreti zato, da na ta način pomagamo ženskam. Hvala, gospod eh, Van Orden, eno minuto. Gospod predsedujoča, če človek bere akcijski načrt EU za Afganistan in Pakistan, eh, dobi vtis, da je vse skupaj odvisno od tega, kar počne Evropska unija. Mislim, da Evropska unija resnično lahko eh, da svoj prispevek, vendar mora to narediti v kontekstu širšega mednarodnega napora in mora se osredotočiti na konkretne dejavnosti, kjer lahko ustvarimo dodano vrednost. Mislim, da tukaj ni eh, čas za besedičenje. Na uh, celi vrsti strani tega akcijskega načrta sem našel samo uh, nekaj omemb eh, ZDA in samo eno omembo NATO. To pomeni, da mm, se ne zavedamo potrebe po skupnem sodelovanju. Če hočemo zagotoviti varnost in stabilnost, potem moramo zagotoviti mir in tudi ustrezno vlado kar zadeva civilne podpore. Evropska unija in države članice so 8 milijard evrov od leta 2001 že Eh, namenile Afganistanu, vendar ta velik znesek pravzaprav ničesar ne pomeni. In vprašati se, se je treba, koliko tega denarja je šlo v uh, neke tuje žepe. Potrebujemo, gospa predsedojoča, neko strategijo za Afganistan in Pakistan, ki bo mednarodno usklena, ne vem pa, kako naši napori so uskleni s tem. Hvala, gospa Ernst, minuto. Najlepša hvala. Danes čez 8 let bomo vedeli, kaj je pomenila strategija, ki jo imamo sedaj za Afganistan, verjetno, da bo propadla. In tu gre za premalo sredstev za civilne namene. Potrebno je izboljšati življenjske pogoje v Afganistanu in zato je naša najpomembnejša eh, naloga, da je potrebno spremeniti strategijo. Potrebujemo radikalno spremembo strategije, proč od vojske in delovanje za ljudi. Eh, veliko število Afganistancev je brezposelni, eh, večina živi v velikem siromaštvu, nimajo izobrazbe, socialno vprašanje treba dati v ospredje in to pričakujemo od sveta, od komisije, od vseh, ki tu sodelujejo. Sem sodi seveda tudi eh, sodelovanje, eh, treba je vključiti vse v to sodelovanje, ampak čisto odkrito povedano, tisti, ki gre samo do pol poti in potem zopet, spet nadaljuje z vojaškimi akcijami. E, ta e, izgublja vsako priložnost. Je že 5 minut do 12. Hvala, gospod Živan, je sedaj na vrsti minuto in pol. Gospa predsednica, v teh zelo zapletenih e, zadevah moramo imeti enostavne zamisli. Prvič, zakaj smo sploh šli v Afganistan? Tja smo šli, z enim ciljem. Ta cilj pa je bil razbiti eh, centre za usposabljanje Al-Kaide ki so eh, grozili stabilnosti regije. Teh eh, taborišč za usposabljanje danes ni več. Drugič, če želimo ali ne, žal, zahodni vojaki, ki so zdaj v Afganistanu, postajajo v očeh domačih vedno bolj Eh, sile okupacije in domačini več v njih ne vidijo prijateljskih sil. In to moramo imeti pred očmi. Kdo mi ne verjame, naj gre tja, pa da vidi, kako to poteka. Tretjič, varnostna situacija je dosti slabša. 2004 je človek lahko peš hodil po Kabulu, danes je pa Kabul razbit in eh, eh, to kaže, kako neuspele so bile operacije do zdaj. In če tega ne bomo priznali, bomo te neuspehe ponavljali. Kakšne bodo posledice? Mislim, da eh, lahko ugotovimo, da smo razbili Al-Kaido in moramo oditi. Ali danes in takoj ne. Kajti, če bi odšli danes, bi to pomenilo kaos in verjetno bi eh, se, se ti eh, kampi ponovno eh, razvili. Eh, lahko bi dali ključ, to se pravi afganistacija eh, reševanja konflikta, tretjič lahko bi začeli razpravljati z vsemi uporniki, mogoče ne s talibani, eh, talibani je v bistvu majhna skupina, lahko pa sprejmemo tako raven, tako socialno raven, ki ni perfektna, ampak ne smemo misliti, da so naši evropski kriteriji take, ki jih je mogoče uporabiti tudi v Afganistanu vedno je zelo zapleteno, bolj zapleteno končati vojaško eh, operacijo, kot pa jo začeti. Ampak kar je pomembno, je to, da teh taborič ni več in eh, to je to. Hvala, gospa Gomes. Je sedaj eno minuto položaj v Afganistanu je težavn in to je dejstvo in eh, to je izjava, ki jo moramo posredovati tudi evropskim državljanom. Moramo biti odkriti in moramo povedati po resnici. Eh, povedati moramo tudi, kaj pravzaprav dela Evropska unija za Afganistan in Pakistan. Torej, na vseh ravneh je treba nekaj delovati. Mi smo rekli, imamo sedaj ta akcijski načrt in eh, lahko bi eh, s tem načrtom tudi prispevali k izboljšanju položaja. Evropa eh, Afganistane ne more pustiti samega, mora ga podpirati. Ne zato, ker je Združene države tako se odločile, mi smo prepričani, da je potrebno tudi v naslednjih letih eh, pomagati. Jaz moram reči, da sem zelo proti, eh, da se vrača Afganistance, ki so bežali pred vojno v Afganistan. Hvala, gospa Gomeš.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 Če nečesa ne potrebujemo v tej eh, situaciji v Afganistanu, je to, da eh, govorimo lepo o tem, torej lepše, kot je dejansko. Države članice morajo se angažirati predvsem za misijo EUPOL-a za izobraževanje policistov. In zdaj eh, nimamo niti 400 policistov. To je pravzaprav ena eh, mešanica med tem, da je vse skupaj že smešno to, kar imamo, že pred dvema letoma je evropske, eh, so v Evropi ugotovili, da je angažma Evrope premajhen pri eh, izobraževanju policistov. Če bi imeli izobražene policiste, potem ne bi eh, ti bežali k talibanom oziroma se obrnili proti nam. Eh, gospa Ashton, to je izredno pomembno. Evropa zelo dosti govori, ampak sramotno je, kako majhna so dejanja Evrope. Hvala lepa, gospod Galar, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, Naslov je pravilen, novi akcijski načrt za Afganistan in Pakistan. To, kar pa smo tukaj slišali, pa se mi je zdelo, da gre za dva posebna, vsak zase akcijska načrta, kar je bilo rečeno k obema državama. Torej, do zdaj, kar sem slišal, to podpira. Jaz upam, da smo se, kar se tiče Afganistana, naučili iz napak preteklosti. V Pakistanu pa me veseli, da smo tramo novo politiko, torej kot uh, dobro in da ste upoštevali vse, kar sem jaz napisal v svojem poročilu, da se udejanjajo tudi priporočila, ki so bila eh, res rečena. Želel pa bi se, uh, da ko bodo dobili odgovor od sveta in komisije, da nam bodo pojasnili, kaj je skupna strategija za obe državi. Ugotavljamo namreč, da gre tam za tisoč kilometrov dolgo mejo, eh, ki je na nobeni strani pravzaprav ne nadzorujejo. Politika, ki jo izvajamo na eni ali pa drugi strani meje, pa neposredno vpliva tudi na drugo stran. Eh, katere strukture bomo dejansko vzpostavili, kako bomo vodili dialog med afganistansko in pakistansko vlado, kako bomo ljudem na kraju samem eh, dopovedali, jih prepričali, da spremejo politiko svojih držav. To so vprašanja, na katere še potrebujemo odgovore in upam, da jih bomo tudi dobili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Galer. Besedo ima Pasku za eno minuto madam president plan of action on afghanistan and pakistan adopted. hvala gospa predsednica eh, akcijski načrt za afganistan in eh, pakistan je dober dokument ustvarja pogoje za skupno univerzalno odgovornost mednarodne skupnosti vključno z eu do afganistanske države vloga naj bo podporna enako eh, se predvideva tudi v varnostnem sektorju zda. Eh, predvideva se, da bodo novi ameriški vojaki ustvarili takšne situacije, takšne okoličine, kjer bo eh, leta 2011 mogoče prenesti eh, oblast na Afganistance, takrat se bodo namreč američani začeli umikati. Tako bodo ustvarjeni pogoji, da bo afganistanska država odgovorna za svoje zadeve. Vendar pa je vse eno težko to zagotoviti. Varnost je treba do leta 2011 zagotoviti, izgradna države razprave pa bo prav gotovo potekala dlje. Vprašanje pa je naslednje. Predpostavljajmo si, da do leta 2011 ne bo za dostne varnosti oziroma da se ta varnostna situacija poslabša po omiku ameriških eh, eh, sil. Ali bomo takrat eh, pripravljeni tudi mi, kaj prispevali? Mislim, da ne in potem bomo imeli problem. Hvala lepa. Okirjoš Milan Mon. Prisrčna hvala, gospod Milan Mon, za eno minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitam, da je švedsko predsedstvo okrepilo uh, intervencije Evropske unije v, v Afganistanu in Pakistanu s tem akcijskim načrtom. Zato drželo bo zagotovo tudi konferenca v Londonu zelo pomembna. Tam bomo dobili konkretne uh, ukrepe. Naprimer, borba proti drogam, korupciji, tu sem malce zaskrbljen, ker danes v časopisju beremo, da predsednik Kazaj je včeraj spregovoril v zvezi za korupcijo. Obama je šele pred kratkim se odločil, da poveča kontingent vojakov za 30 tisoč vojakov. E, Afganistan je v kritičnem položaju in Združene države in EU morata tesno sodelovati. E, tu je potrebno skrbeti ne samo za prosperiteto, temveč za stabilnost celotnega območja, tudi kar zadeva Pakistan. E, tudi naša varnost je ogrožena zaradi Al-Kaide. E, tu gre tudi za e, delovanje NATO tudi eh, mi ne moramo eh, propasti, eh, mi potrebujemo podporo naših državljanov. To pomeni jasnost in transparentnost. Moramo pojasniti, pred kakšnimi nevarnosti so naše eh, trupe v Afganistanu in moramo ustrajati na tem, da mora ta misija uspeti in da propadi nikakor ne sme. Eh, hvala lepa, gospod Milan Mon, gospod Brok za minuto in pol. En afganistanski prijatelj mi je enkrat rekel, dobro je, da je Zahod prkorakal v Afganistan, ampak razmislite, da vsak, ki dalj časa ostane v Afganistanu, postane okupator. In to se je 2009 tudi zgodilo. Eh, talibani eh, imajo pod svojo oblastjo 80 odstotkov ozemlja. In eh, vojaki iz Združenih držav t, pravijo, da se ne da na vojaškem področju te borbe dobiti. Moramo to obvladati, ampak ne moremo usmerjati vse samo na demokracijo. In to ne centralno, zato ker ni centralno vladana. Tu gre moramo se osredotočiti na Al-Kaido, na terorizem, potem pa ven. To je zdaj vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Treba odgovoriti tudi na vprašanje, ki je postavil kolega von Orden v povezavi z eh, povezovanjem tega načrta, strateškega načrta, eh, z uh, vsemi ostalimi orodji. Popoloma pravilno je, da vzpostavimo komunikacijo med Afganistanom in Pakistanom, ter to povežemo tudi z Indijo, kot je bilo rečeno. Uh, tu gre za razvoj, ampak jaz moram reči, da še nikoli nisem videl, da bi tu je vojaške sile, ko so izobrazile vojake in policiste, da bi potem bil zaključen tudi ideološki del uh, te državljanske vojne. Eh, jaz mislim, da je tu treba se spomniti zgodovinskih izkušenj in zato mislim, da to, kar zdaj delamo, ni dobro. Moramo dejansko razmisliti, kakšen bi bil pravi načrt, da eh, umaknemo vojake, da pa istočasno eh, skončamo in se eh, zmagamo proti terorizmu. Hvala.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 ker nimamo dovolj nadzora nad državnim ozemljem. E, tu veljajo pravila plemena, ne pa normalna državna pravila. In e, tu imamo povezanost terorizma in čist jasno se kaže, da združene države niso v stanju se te, proti temu boriti. Uh, E, to je seveda vse odvisno od politične in vojaške podpore na mednarodni ravni. In e, potrebno je upoštevati celotno območje. Nov akcijski načrt Evropske unije predstavlja pomemben korak na tej poti in v tem zelo občutljivem procesu e, vzpostavljanja demokratičnih inštitucij, človekovih pravic in pa razvoja. Hvala. Sedaj pa gospod Zemke. Zemke, eno minuto. Evropejskej je s planem kjerunkovo slušal. Hvala. Hvala lepa. Čisto prav imate. Naša pomoč se mora osredotočati na dve področji. Varnost in drugič izboljšanje življenjskega standarda ljudi. Reči moramo, da je napredek na prvem področju Eh, področju, se pravi na, napredek na področju varnosti, tisto, kar bo vplivalo na drugo področje, se pravi izboljšanje življenskih pogojev ljudi in obratno. Vseeno pa si moramo neprestano postavljati vprašanje, v kolikšni meri je naša pomoč učinkovita. Po moje bi bila dosti bolj učinkovita, če bi lahko računali na podporo držav Srednje Afrike. Eh, Srednje Azije, pardon. In, eh, Eh, sedaj govorim ministrici Malstrom in gospe Ashton. Zdi se mi, da bi morali obnoviti vezi z Rusijo in Tadžikistanom. To sta državi, ki bi nam lahko pomagali. Eh, ti dve državi bi bili korisni tudi z vedika logistike. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospod Carroll. Hvala, gospod predsedujoča. Teroristična bombardiranja so danes vsakodnevni pojav v Afganistanu in Pakistanu. Šole, nakupovalni centri, eh, celo vojaške eh, sedeže napadajo. Vsekakor eh, tiste, ki prihajajo iz Pakistana v Afganistan, moramo potisniti nekam drugam. Ampak sprašujem se, odkot dobivajo vsi ti turisti nenehno svoje orožje. Preveč poenostavljeno bi bilo reči, da je tukaj Pakistan sam eh, problem. Stvar je bolj zapletena. Ministrica Malmström je eh, pravilno povdarila pomen regionalnega sodelovanja. Za našo visoko predstavnico moramo spodbuditi Pakistan, da naredijo vse, kar lahko eh, in mi jim bomo pri tem pomagali. Medsebojne nezaupanje med Afganistanom oziroma Pakistanom in Indijo je gotovo eh, nekaj, kar obstaja. Ampak dokler bo ta eh, razkol tako velik, ne bomo narešili celotnega eh, območja in dokler ne bomo rešili problema Kašmir, ne bomo naredili na predka. Hvala, gospod Vajgel. Mislim, da je akcijski program za Afganistan smiseln in samo, če bo podčrtal neko našo evropsko politiko evropski pristop do afganistana. mi smo tam do vratu že zabredli in eh, ne moremo se več ravnati samo po tem kako se odločajo naši veliki zavezniki in nas presenečajo z nekaterimi svojimi strateškimi odločitvami. mislim da je pomembno to da je v tem akcijskem planu dano jasno prvenstvo civilnim iniciativam. mislim da je treba Eh, enkrat eh, pokopati ideje o vojaških zmagah zmagati se ne da na teritoriju kjer prebivalstvo smatra vse nas ki smo tam da bi pomagali za okupatorje eh, talibane pa za tako imenovano oboroženo ljudstvo. rad bi se pridružil vsem tistim ki so poudarjali potrebo po regionalni rešitvi po involviranju regionalnih držav ki mejijo na afganistan v večji meri oni zaupajo imajo večje zaupanje pri ljudeh. hvala euh, gospa predsedujoča veliko je bilo že povedanega o akcijskem načrtu žal mi pa je da nismo bolj poudarjali danes o tem kako je treba povezovati EUPOL-ovo misijo z NATO-ovo misijo v Afganistanu. Imamo misijo EUPOL in tu imamo kvalitativne in kvantitativne probleme, s katerimi se srečujejo. Ti problemi pa nastajajo tudi zaradi slabega usklajevanja z NATO-om in to je treba bolj učinkovito rešiti. Eh, kar zadeva Pakistan, vsi vemo, da je tam eh, nestabilnost kronična in da je to tudi pomemben faktor za stabilnost cele regije. Mislim, da je treba razmišljati o sodelovanju s Pakistanom eh, na področju boja proti terorizmu. Eh, med obema državama je predvsej podobnosti v strukturah in v organizaciji med različnimi islamističnimi gibanji in želel bi, da nači, način pomoči, eh, koledar pomoči dobro uskladimo, dobro razmislimo tako, da ne omogočimo perverznih učinkovi, eh, učinkov te pomoči. Hvala, sedaj pa gospod Cortes, Cortes Lastra. Gospod Cortes Lastra, dobro, ga ni. Potem pa gospa Krešu. De mai bine de 8 ani țările noastre irosesc vieți omenești, energie și fond. Najlepša hvala. Že 8 let naše države vlagajo ogromno denarja v te države, kjer je vojna. Eh, v Afganistanu sta že bili eh, prisotni eh, Sovjetska zveza in Amerika, ampak nič se ni izboljšalo, ne Eh, status žensk, ne korupcija in to kaže, da do sedaj nismo uspeli v Afganistanu. Evropska strategija bi morala prinesti konec temu kaosu in nasilju. In eh, vojaška intervencija bi morala biti učinkovitejša, istočasno bi bilo treba narediti več za demokratizacijo in modernizacijo Afganistana. Večja pomoč tej državi pomeni tudi investicijo v varnost za Evropo, tako da bo končno ta država postala normalna država. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Boris je naslednji. Szanowny panie przewodniczący, E, sytuacja w afganistanie jest współcześnie najlepsza chwala trenutno je afganistan za mednarodno skupnost najpomembnejši problem to je zlasti problem za evropsko unijo po sprejetju lizbonske pogodbe ampak najprej moramo razmišljati o ambicioznih misijah dvoletnih misijah te misije naj bi pomagale, da prestopi določeno število talibanskih poveljnikov na eh, stran mednarodne skupnosti. Potem je tu vprašanje odnosov z Indijo in pa vprašanje izgradbe civilne družbe v Afganistanu. Afganistanska družba ni izobražena družba. Ogromno je brez eh, poselnih in nepismenih ljudi. In zato je potrebno zagotoviti tudi socialno pomoč in narediti vse, da zavlada vladavina prava. Ravno tako je zelo malo otrok v šoli. Gospa Ashton mora razmišljati v tej smeri, eh, okrepiti civilno družbo v Afganistanu. Zadnji govornik bo gospod Ehrenhauser. Se bojim eno minuto. Äh, Najlepša hvala. Kot e, član delegacije za Iran bi hotel dati eno pripombo. Pred nekaj časa e, smo imeli e, razgovor z iranskim ambasadorjem v Bruslu. Govoril je da se je eh, zaradi vedno večje trgovine z drogami in predvsem z težavami, ki prihajajo iz Pakistana in Afganistana, povečale tudi težave v Iranu. Jaz bi vas prosil, da mogoče tudi v svojem akcijskem načrtu to upoštevate. Hvala. Sedaj pa gospa ministrica, gospa Malmström, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Svet je hvaležen Evropskemu parlamentu za veliko zavezanost k temu uh, problemu in pomoči uh, svetu. Gospod Kasulides, akcijski načrt upošteva regionalno razsežnost eh, in bistvenega pomena je, da to naredimo. Akcijski načrt uh, posveča veliko pozornosti dobremu vodenju in upravljanju, boju proti korupciji in načelom vladavine prava. Vsekakor bo ta eh, boj proti izkoriščanju cele vrste eh, negativnih pojavov, tudi proizvodnje opija, Eh, še v središču naše pozornosti v prihodnosti. Tehnična pomoč bo eh, v ta namen potrebna in to tehnično pomoč moramo nadaljevati. Tudi podpora naporom afganistanske vlade je nujna, ko gre za izboljšanje eh, blagostanja lastnih prebivalcev v celotni regiji. Strinjam se s tem, da današnji napori niso dovolj usklajeni in to je naš glavni problem v Evropski uniji. Ravno zaradi tega je pomembno, da imamo sedaj ta akcijski načrt. Švedsko predsedstvo je vso jesen delalo veliko na tem, da bi ugotovili, kdo bo sodeloval s kom in kje, v kolikšni meri in tako naprej menim, da imamo sedaj boljši pregled nad tem delom v Afganistanu in eh, da bomo sedaj lahko v sodelovanju s Evropskim parlamentom bolje osmerili naše napore. Gospod eh, Dažon, seveda eh, sodelovanje v regiji je bistvenega pomena in tudi delo z civilnimi organizacijami. EUPOL in uh, nekatere druge podobne eh, formacije so dobile zelo pozitivne ocene se strani lokalne vlade. 400 dodatnih eh, članov EU-pola še nismo zagotovili, vendar se mi zdi, da države članice počasi le spoznavajo, da morajo tukaj svoje zaveze povečati. EUPOL se bo na šest strateških eh, področji osredotočil. Policija, potem preiskovanje kaznjivih dejanj, dobro delujoče eh, sodstvo, vojska, eh, potem varstvo človekovih pravic in tako naprej. In tudi NATO bo namenil svoje sile za boljše usposabljanje policijskih in vojaških organov. Gospod predsedujoči, akcijski načrt se mi zdi zelo pomemben, če hočemo, da bo Evropska unija svoje resurse bolje uporabila, bolj učinkovito in usklajeno. Seveda imamo ogromno dobrih zamisli, vendar moramo le te prenesti v dejanja. Regionalno sodelovanje je tukaj nujno, potem večja odgovornost afganistanske in pakistanske vlade, osredotočanje na demokracijo, človekove pravice in vladavino prava. Evropska unija je pomemben partner obeh držav, vendar samo eden od mnogih in seveda moramo sodelovati z ostalimi. Veselimo se konference v Londonu in upamo, da bo na njej predsednik Karzaj lahko predstavil svoje načrte, ki jih bomo podprli podpora Evropske unije je dolgoročne narave, je trajnostne narave in to je tisto sporočilo, ki ga moramo prenesti v regijo. Če smo realni, seveda moramo vedeti, da bomo potrebovali še kar nekaj časa, da nas čaka ogromno dela in ravno zaradi tega mora biti angažiranost Evropske unije dolgoročna in mora, mora biti bolj. Eh, prisotna, tudi ko gre za ženske in otroke v tej območju. Hvala, sedaj pa Lady Ashton. Hvala, eh, predsednik. Dovolite mi, da se osredotočim samo na nekaj ključnih vprašanj, ki so jih postavili uh, člani. Kar zadeva vprašanje narkotikov, kaj smo poskušali narediti? Poskušali smo oblikovati celovit odziv, kjer bi vključevali vidik eh, razvoja podeželja, socialni vidik in pa eh, vladavino prava. Eh, to je zelo pomembno, da se obravnava z vseh treh vidikov. Potem predvsej je bilo rečeno že o pomembnosti civilnih, civilne prisotnosti. Vem, da vas to skrbi, ampak samo en primer. Leta 2002 Eh, smo zagotovili eh, podpor, eh, podporo, ki je bila 7 odstotkov prebivalstva, sedaj pa to 80 odstotkov, to je podpora, podpora gospodinstvom. In to je primer učinkovite pomoči. Strinjam se s tem, kar ste rekli o izobraževanju. Izobraževanje šolstvo je bistvenega pomena za našo pomoč. To velja za usposabljanje odraslih in šolanje otrok. Zelo sem eh, vesela, da vam lahko povem, da so sredstva dobro upravljanja potekajo preko Združenih narodov in Svetovne banke. Eh, člani bodo dobili tudi poročilo o tem, kakšna je situacija. Eh, tisti, ki tega poročila še niste videli, lahko dobite kopijo, ampak poročilo kaže točno, kam denar gre, kaže točno, koliko je bilo eh, porabljeno in kaj se je za to dobilo. Strinjam pa se, učinkovitejši moramo biti, vedno je mogoče biti bolj učinkovit in to je del moje vloge. Eh, to, kar poteka na terenu, mora potekati bolj sklajeno in učinkovito. Predvsej kolego je omenilo tudi to, da moramo izpolniti eh, svoje obljube. Sodelovati moramo z NATO-om, z generalnim sekretarjem sem že imela en sestanek in z generalom McChrystlom in Richardom Holbrookom in z eh, državno sekretarko Clintonovo. Govorili smo o Afganistanu in eh, tudi na londonski konferenci bo podarjen vidik dialoga. Potem eh, regionalni vidik, to je zelo, zelo pomembno. Želimo, da je to v akcijskem načrtu, da akcijski načrt spodbudi regionalno sodelovanje sodelovanje. Praktično delo že poteka, da se razvije sodelovanje na področju trgovine in tako naprej, ampak eh, strinjam se, več moramo narediti na tem. Londonska konferenca je eh, januarja eh, 28. to je naslednji pomembni, eh, pomembni menik. Eh, govorili bomo o vseh oblikah razvoja, o boljšem upravljanju in končno vprašanja, ki sem jih identificirala. Izobraževanje in šolstvo, zdravje, gospodarski eh, in razvoj, pravica, pravosodje in človekove pravice. Vse to pa zahteva veliko izkušenj. Hvala. Thank you all. Najlepša hvala vsem, s tem smo končali s to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu sta izjavi Sveta in komisije o Belorusiji. Prva govornica je Cecilija Malmström, eh, ki bo spregovorila v imenu Sveta.